Onorevole Benova ha chiesto di parlare. Gospa Benova je zaprosila uh, za besedo uh, v okviru obrazložitev glasov. Izvolite. Prego. Non funziona il microfono. Izvolite, ne deluje mikrofon morda lahko se presedete k mikrofonu gospoda Sasolja. Buongiorno. eh, prego i servizi di controllare perché non funziona. Prosimo, eh, tecnično službo da previri zakaj mikrofoni ne delujejo. Vuol riprovare, onorevole Benova? Boste še enkrat poskusili, gospa? Cosa? Europa, europar.europa.eu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 Onorevole Benova, devi aspettare un attimo, mi dispiace tanto. Pa morate malo počakati. Žal mi je, da je prišlo do tehnične okvare. To je neodvisno od volje predsedstva. Hvala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 Rada bi samo obrazložila svoj glas v zvezi s poročilom Lehner, ker mislim, da gre za zelo pomembno poročilo. In na kratko bi povedala sledeče. Gre za poročilo na lastno pobudo, ki je zelo pomembno, o njem smo razpravljali včeraj in ta predlaga naj se poveže poslovne registre ali podobne registre pravnih oseb v državah članicah, zato da bi se zagotovilo zanesljiv ver informacij za potencijalne kreditodajalce, poslovne partnerje in tako naprej, da bi se ustvarilo večjo pravno gotovost v poslovnih odnosih. Moramo vzpostaviti cel niz podatkov o vsaki vsakem podjetju. In povezovanje poslovnih registrov bi lahko pomagalo našemu skupnemu trgu. Gre tudi za način integracije. Hvala. E Hvala lepa, gospa Benova. Oprošamo se vam še enkrat za to nevšečnost. Zelo uh, se vam zahvaljujemo, ker ste se absolutno držali ene minute. To je čas za obrazložitev glasa. Predajamo sedaj besedo gospodu Hananu. Izvolite. Thank you, Mr. President. I'm sure you'll... Hvala. Zagotovo se spominjate, če dovite scene iz filma Dr. Živaga, kjer buržoazija in aristokracija uživa ob šampancu v neki čudoviti restauraciji. Zunaj pa ljudje se operajo. Pri, ko sem poslušal danes razpravo, sem se spomnil tega trenutka, pa ne prvič. Imeli smo analizo eurobarometra, ki kaže, da je zaupanje državljanov na rekordno nizki ravni. In le malo državljanov misli, da je dobra Evropska unija. In eh, kot pravijo tukaj razni ljudje, pravijo, zato, da, ker, da je to zato, ker ne storimo dovolj. Da pa je, so krive posamezne države. Verjetno je v naravi človeka, da ne iščeš sebe za lastno nepopularnost, da ne kriviš sebe za lastno popularnost. Oziroma nepopularnost. Ampak nihče pa ne pomisli na to, da je to morda povezano z eh, evrom, z razpolaganjem prostim, z denarjem in tako naprej. Zaključil bi z besedami Edmunda Brka, čeprav kobilice razgrajajo po polju, niso one edine, ki povzročajo ta hrup. Hvala lepa. Predajamo zdaj besedo gospodu v zvezi s poročilom Zalba Videgana, gospe Rojtovi, izvolite. Děkuji, pane předsedo. Achilovou patou dohody s Korejou. Spoštovani predsedujoči, sporazum z Korejo ima Hilovo peto. Težko je ga je nadzirati in lahko pričakujemo, da bo škodoval evropski industriji. In sicer gre za carine in za proizvode iz Koreje in iz Azije. To je neviden korak za sprostitev trga in zato tega poročila ne podpiram obstaja poročilo, ki skuša povdariti vse te probleme in izboljšati zaščitne ukrepe. S tem lahko spodkopljemo evropsko industrijo avtomobilov in pozdravljam to, da je bilo glasovanje preloženo. Um, gospod Andrejev, kaj želite? Želel sem preveriti, da prošnja eh, za besedo v zvezi z obrazložitvijo glasov v zvezi z dvema eh, poročiloma gre za poročilo Winkler in Binev. Glede na to, da smo začeli pri naslednjih eh, poročilih, sem želel slišati, da mi boste vsekakor kasneje dali besedo, da bom lahko spregovoril o teh prvih poročilih. A ah, su quelle relazioni mi dicono i servizi che non c'è, non c'è služba a, mi je povedala, da a, v zvezi s tem ni prišlo do nikakršne razprave, ni prišlo do predlogov e, spremembe na plenarnem zasedanju in torej po poslovniku niso predvidene e, obrazložitve glasov v zvezi s tema dvema poročiloma. Hvala lepa za razlago, predsednik. Prehajamo k poročilu Bove. Predajam besedo za obrazložitev svojega glasu gospodu Bartolotiju. Signor Presidente, la ringrazio, mi scuso. Predsedujoči, hvala lepa, oproščam se. Želel bi poudariti v svojem prispevku, da postopna erozija prihodkov evropskih kmetov na, na škodo dobička v prehrambni verigi ustvarja zaskrbljujoče probleme, kar zadeva delavce na kmetijskem področju, z zmanjšanjem tudi samih dejavnosti. Torej potrebno je preusmeriti tok in to priznava tudi sama Evropska komisija in poročilo, ki smo ga danes obravnavali, ki smo ga danes sprejeli in ki mu izrekam svojo podporo. Torej to poročilo povdarja eh, te, vse te vidike tudi z ustreznimi eh, priporočili z zakonodajnega tega vidika potrebno je se boriti proti globalnim špekulacijam, kar zadeva surovine in zagotoviti varnost dobave. Moramo zagotoviti tudi večjo transparentnost cen, eh, ki eh, pošteno obravnava kmete in hkrati tudi eh, jim zagotoviti večjo pogodbeno moč. Kmetijstvo mora ponovno biti sektor, ki zagotavlja gospodarsko in socialno stabilnost tudi v nove novem kontekstu Evropske unije in v globaliziran svetu. Hvala lepa, gospod Bartoloci. Predajamo besedo gospodu Petru Džaru. Ja, ja, eh. Hvala lepa. Mislim, da smo danes prijeli dobro odločitev, dobro za kmete, dobro za potrošnike, tudi dobro za evropsko gospodarstvo nasplošno. Najpomembnejše pri tem poročilu je politični signal, to je signal v prihranjevalni verigi, namreč da ima tudi kmet pravico do poštenega plačila za njegovo delo, tako kot je bilo doslej, ne more iti naprej. Nič nimam proti ugodnim, cenovno ugodnim eh, živilom, proti tem, da se to kupi, prodaja, ampak poudarek je na cenovno ugodno. Če pa se prodaja pod njihovo vrednostjo, torej pod vrednostjo, ki se jo porabi za proizvodnjo, potem nekaj ne deluje. Potem tudi poštena konkurenca ne deluje. In če poštena konkurenca ne deluje, potem mora ukrepati politika. In ravno to je osebina sprejetega poročila. Hvala. Grazie. Eh, parola... Hvala lepa. Predajam eh, besedo gospe McGuinness. Thank you hvala podpiram to poročilo in tudi pripombe gospoda Jara. To daje zelo močen signal tako v politiki in ob celotni verigi in sicer pove, da parlament misli resno. Ne strinjamo se z celotno osebino poročila, ampak vsi se strinjamo s tem, da ne moremo stiskati kmetov še naprej, saj se dejansko jim stiska zadnje kaplje krvi iz njih. In oni dobijo vedno manj denarja, ki jih mi plačamo za končne proizvode. In to situacijo moramo zaustaviti. Moramo pogledati vlogo dominantnih igralcev, potrebujemo zagovornika prehranjevalnega sektorja in moramo pogledati tudi, kako globalni trg vpliva na proizvajalce. Veseli me, da je poročilo prejelo zasluženo razpravo v našem parlamentu in to je pomemben korak za to, da se podpre ukrepe preteklih časov. Hvala. Hvala, Hvala lepa. Besedo predamo gospe Rojtovi. Dekujem. Eh, Podpošila sem spravo. Hvala. Tudi jaz sem podprla to poročilo in zelo vesela sem, da je odbor za kmetijstvo se spopadal z boljšim delovanjem prehranjevalne verige in tudi za razlike med nizkimi cenami, ki jih prejmejo kmetje in pa visokimi cenami, ki jih morajo plačati potrošniki. Rada bi podarila tudi, da obstaja nespremljiva diskriminacija in nepoštena konkurenca med kmeti e v 12 zaradi neprimerljivih subvencij. Češki kmetje težko prodajajo svoje izdelke češkim proizvajalcem, zato ker drugi lahko ponudijo subvencionirane izdelke in to je treba spremeniti. Hvala. Floor, uh, Gos Hvala gospa Rojtova, se prav, sedaj pa gospa Ines Vajdel. Uh, Hvala predsedujoči. Mislim, da to poročilo, ki govori o poštenem prihodku za kmete, da je potreben, saj tudi cene proizvodne so se zvišale in stroški so se zvišali in to se je zgodilo bistveno hitreje, kot pa kmeti dobivajo svoj denar. Prodajalci, veliki trgovci so tisti, ki ničesar ne izgubijo. Cilji Evropske unije so bili vedno izboljšanje življenja kmetov, ampak vidimo, da vseh ciljev pač ne moremo doseči. Sredstva rastejo, rezultatov pa ne vidimo. Tudi kmetovalci v Latviji izgubljajo v primerjavi z kmeti v močnejših državah, kajti te dobijo več državnih subvencij. In načela kohezije se s tem tudi plačijo. Podpiram to poročilo in podpiram tudi to, da je treba jasno dokazati, kakšno dobičke imajo veliki trgovci na račun kmetov. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Kelly. Uh, Hvala lepa. Z veseljem podpiram to poročilo in mislim, da naslov pove vse. Pošteni prihodki za kmete to pomeni, da so bili doslej nepošteni in na srečo smo naredili korak v pravo smer, kajti dobičke je treba porazdeliti enakomerno, to pa se trenutno ne dogaja. To pa bo vsaj dalo pravi signal in od tu lahko potem nadaljujemo. Upam, da bomo lahko ohranili in izboljšali skupno kmetijsko politiko in zagotovili tudi dobro prehranjevalno vrigo v prihodnosti. Danes smo pravili dober korak, upam, da bomo res lahko to uresničili. Hvala. Eh, Hvala, gospod Kelly. Nadaljujemo s poročilom Portas. Gospa Romana Jordan-Sizel. poročilo o financiranju in delovanju evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. evropska solidarnost je za mnoge abstrakten pojem to pa je mehanizem od katerega bi morali imeti koristi neposredno posamezni evropski državljani in to takrat ko so v stiski in težki situaciji. izkazalo pa se je da sklad ne deluje dobro zato od komisije pričakujem da bo z vso resnostjo upoštevala zahtevo po vmesnem pregledu delovanja sklada in reviziji regulative imam pa zadržek glede neodvisnosti sklada saj je povezana z njegovim neomejenim trajanjem menim da je sklad politični odgovor na trenutno situacijo. evropska unija mora v prihodnosti spodbujati zaposlovanje z drugimi inštrumenti poskrbeti mora za konkurenčnost evropskega gospodarstva paziti moramo da ne bomo oblikovali mehanizma ki bo dajal potuho tistim ki se ne bodo prilagajali spremenjenim svetovnim razmeram in v tem smislu sem tudi glasovala. Hvala, sedaj pa gospa Barbara Matera. Eh, kot poročevalka v senci za to, eh, poročilo na lastno pobudo v imeni skupine EPP. Naj se zahvalim poročevalcu za opravljeno delo v sodelovanju z vsemi političnimi skupinami. Menim, da to poročilo vsebuje pomembne pobude za izboljšanje sklada in to tudi v okviru mestne revizije. To je v skladu s tem, kar je bilo ugotovljeno ob proučevanju primerov, ki sem jih sama proučevala tekom leta 2010 v okviru odbora za proračun proračun in to odgovarja tudi neki logiki poenostavljanja postopkov, ki so povezani s tem skladom, opoštevanju zahtevnega trenutka za evropska podjetja in rastočega števila prošen za pomoč iz držav članicem, želeli spostaviti potrebo potem, da, raz, da podaljšamo do leta 2013 kritje iz sklada v korist delavcev, ki so odpuščeni zaradi finančnega finančne konjunkture. Torej od Evropske unije se zahteva močen znak kar zadeva spodbujanje oziroma gospodarsko živito in to v korist eh, naših a, eh, državljanov. Hvala lepa, hvala lepa, gospa Matera. Predajam sedaj besedo gospe Ines Vandere. Sedaj. Njemu otvara tu. Spoštovani predsedujoči, moramo upoštevati, da je bil sklad za prilagoditev globalizacije ustanovljen zaradi zmanjševanja brezposelnosti in zato, da se lajša iskanje novih delovnih mest. A kljub temu smo zaskrbljeni 500 milijonov, ki se jih naj bi se jih letno potrošilo za doseganje teh ciljev, niso bili izčrpani. Obstaja devet držav, ki sploh niso dali nobene prošnje. Očitno ta pozitiven začetek obdobja po krizi, ki, ko je komisija sklenila, da poenostavi postopke, to delo ni bilo zaključeno in bi ga bilo treba nadaljevati. Predvsem tudi v novih državah, kjer je veliko malih in srednje velikih podjetij, kjer v nekem. Ker ni tako, da bi v enem podjetju veliko ljudi izgubilo delo, ampak v veliko podjetjih veliko ljudi izgubi delo. In o tem je treba razmisliti in sklad za globalizacijo bi mogel uh,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 poročilu. Delujoča veriga preskrbe eh, s hrano poteka od kmeta pa do krožnika potrošnika. Odvisna pa je od kompleksnosti kmetijskih dejavnosti in kmetje ne morejo preveč vplivati na dejavnike v svo svoje okolice. Zato moramo analizirati odnose med cenami proizvajalcev in končnimi cenami. Potrebujemo nacionalne nadzorne institucije, nekateri želijo kmetijstvo, kmetijstvo dozeti nadzor in pozabljajo, da kmetje niso organizirani in bodo na koncu izgubili. Hvala, to je bilo sicer govor o drugem poročilu, ampak nič hudega. Hvala. Sedaj gremo na poročilo Zvevka. Besedo ima gospod Bruno Bolniš. Monsieur le Président, le rapport de notre collègue Zivka traduit une très. Hvala, poročilo gospoda Zvevke je zelo pomembno delo. Kar se tiče pristojnosti v, določ, v civilnih in gospodarskih zadevah, če se to obravnava v Hagu, je bilo to včasih zelo neprimerno obravnavano. Le eno področje obstaja, kjer je zakonodaja prava in to je pri harmonizaciji. Torej tu gre tudi za pristojnosti sodišč. Kaj storiti, če pride do spora zaradi pristojnosti? Tu moramo vedeti, katero pravo velja, katero sodišče je pristojno. Naprimer pri zakonodaji o nepremičninah, o intelektualni lastnini, pri podjetjih ali naprimer, če sta pogodbenici na različnih krajih. To je treba urediti in zato potrebujemo Evropski kodeks in dokler tega kodeksa za zasebno pravo ne bomo imeli, toliko časa bomo imeli stalne težave. Poročilo je dobro, tu je bilo skušano vsaj delno rešiti problem. Uh, Hvala. Sedaj pa gospod Miroslav Mikolasi. Eh, Gospoda Mikolažika ni, torej gospa Suzana Rojtova. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, Hvala. Strinjam se z avtorjem poročila, da so etnične manjšine in pa ženske v Uniji diskriminirane in da moramo skušati izboljšati to stanje kar se tiče tudi dostopa do izobraževanja trga delovne sile in pa zdravstvene oskrbe. Poročilo tudi poziva komisijo naj izda statistiko glede na etnično pripadnost, ampak zakonodaja o človekovih pravicah to preprečuje in to izredno. Torej dve vprašanji. Ali komisija lahko nudi to vrstno statistiko, ne da bi kršila mednarodno pravo? Ali pa si prizadevajo, da bi spremenili to zakonodajo, zato da bi zagotovili takšno analizo. Ali se parlament sploh zaveda tega konflikta? Kljub temu pa sem bila za to poročilo. Gospod Klajs. Ja, dank u, eh, voorzitter. Ik heb tegen het verslag Paranova Hvala, glasoval sem proti temu poročilu. Tu je šlo za družbeno diskriminacijo žensk ki so pripadnice določenih etničnih skupin. Zato pa obstaja razlog. Politi, poročilo je kontraproduktivno. Naprimer, skoraj ni govora o islamu in že prav nerazumljivo je, zakaj se izogiba temu pojmu islam. In rečeno je tudi, da se ne sme uporabljati nasilja zaradi zaradi verskih prepričanj. Dejansko tukaj ne rečemo Bobo Bob, kajti načela islama enostavno ne morejo biti vključena v evropsko družbo. In dokler se predstavniki Evropskega parlamenta upiramo temu, da bi to priznali, so vsi ukrepi za integracijo muslimanskih žena obsojeni na neuspeh. Hvala.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 starajoči se v družbi veljajo za nedobičkanosne, ker ne prispevajo tudi k zaposlovanju, ampak na tak način pozabimo na vrednost, ki so jo prinesli določenemu gospodarstvu. Tudi ženske se nahajajo v takih razmerah, kajti prihaja do rednega Eh, do redne diskriminacije na podlagi spola. Ženske živijo dlje kot moški in torej so bolj izpostavljene teve eh, nevarnosti eh, revščine oziroma pomankanja sredstev zaradi premajhnih pokojnin. Vse to se dogaja tudi zelo pogosto na, na podeželju in torej ugotavljam, da ti problemi obstajajo vse povsod in vsi moramo delovati, zato da izboljšamo te razmere. Hvala lepa, sedaj pa predam besedo.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 Hvala lepa, predsedujoči. Podpiram to poročilo in predvsem želim pritegnito pozornost na tri eh, odstavke, za katere mislim, da so res pomembni. Gredo, grede tudi na to, da vsi se bolj osredojočajo na nego, bolj kot na skupnost in na lasne domove. Odstavki 17, 19 in 25 so posebno obetajoči v tem smislu. Moramo zagotoviti, da a, eh, imamo, oblikujemo ustrezni pristop k negi starejših občanov moramo zagotoviti, da starejši ljudje živijo lahko samostojno v, na svojih domovih in imajo ustrezno podporo. In ne smemo torej iz tega vleči dobiček, zato da jih potiskamo v domove za starejše občane. Naj potegnem pozornost tudi na 13. odstavek, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja in dejansko to mora veljati po celi Evropi, po celem svetu. Moramo skušati tudi usklajevati politično poklicno življenje življenje, za družinskim življenjem. Vem, da veliko ljudi v tem parlamentu ima politično vlogo in hkrati tudi vlogo negovalcev. Hvala lepa. Eh, predajam besedo gospe Maconi. Hvala predsedujoči, jaz sem glasovala za to poročilo, kaj ti vključuje zelo pomembne načeljne izjave, predvsem, da staranje, navad, na katerega navadno gledamo negativno, je gospodarska in socialna sila in vir, ki ga je treba priznati. Gospodarske krize bolj negativno vplivajo na ženske, predvsem na starejše ženske, da vključevanje ne sme diskriminirati na podlagi starosti in na ženske so najbolj izpostavljena kategorija tveganju revščine in predvsem malih pokojnin, kljub temu, da so stebri eh, države blaginje. To poročilo predlaga pomembno metodo za to, da ustvarimo Evropo narodov in torej Evropo ljudi, vseh ljudi. Ta metoda se stoji na pač, sistemu za oblikovanje statistike in podatkov, ki morajo temeljati, temeljiti na zavedanju, da diskriminacija eh, izhaja tudi iz cele vrste eh, predsotkov, ki se kopičijo skozi celo življenje. Moramo oblikovati ustrezno politiko politiko za staranje, ki naj upošteva celotno življenje in povezave med različnimi starostmi in različnimi spoli. Troje se zahteva mehanizem, ki naj zagotovi ustrezno uh, priznavanje opravljenega dela tudi uh, v, m, na ravni pokojnine, potem ustrezna reforma pokojninskih sistemov in prilagoditev tudi pokojninske starosti in ustrezna, ustrezno nadomestilo tudi za njego, ki jo med svojim življenjem zagotavljamo starejšim ljudem. Uh, to se dogaja v nekaterih državah v Evropi, predvsem v Italiji, zato da bi se prilagodili evropskim navodilom.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 Sprejeto je bil, sprejet je bil predlog, da morajo države članice upoštevati um, določen uh, trenutek v svojem pokojninskem življenju. Torej, te ženske bi morali imeti uh, boljši položaj kot druge ženske in to pa v resnici uh, pač privede do revščine za druge ženske, ki so negovale svoje otroke oziroma svoje starejše č, družinske člane. Te stvari je treba spremeniti, ampak to ni nima nič, no, nikakršne povezave z njihovo spolno usmeritvijo. Predajam eh, besedo gospodu Kelju. Jaz sem podprl to poročilo in jaz sem bil edina oseba, ki je sodelovala na a, eh, včerajšnji razpravi, sicer nisem imel možnosti, da ustrezno spregovorim. Rajko, da bi govorili o vlogi žensk v starajoči se družbi, bi morali govoriti o obravnavi starejših žensk v starajoči se družbi. In uh, dejansko moramo predvsem se, se uh, osredotočiti na uh, razkorak v pokojninskih sistemih in v pokojninah, kar je nespremljivo v naših državah. Moramo torej se pogovoriti o vlogi ženske in moškega v starajoči se družbi in to analizirati predvsem v luči oblikovanja proračuna. Moramo videti, katere so gospodarske implikacije uh, in to, tega se moramo lotiti ustrezno, to moramo narediti čim prej, zato da a, ne bodo naša prizadevanja neuspešna. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na a, poročilo Lokegard in predajam besedo gospodu Masteli. Predsedujoči vi in eh, samo še nekaj drugih ljudi. Naj vam povem, da sem glasoval za to poročilo, kaj to mislim, da je pomembno uh, za uh, odnose uh, med politiki in uh, um, pa uredniki in direktori in to v okviru reprezentativne demokracije. To je pomemben predpogoj za polno demokratično sodelovanje državljav v postopkih evropske integracije. Moramo tudi ugotoviti, da tudi nedavne evropske volitve so izpostavili visoko stopnjo pač nesodelovanja, tako kot se dogaja ne samo v Evropi, ampak tudi zunaj nje, kar dokazuje, da evropski državljani so slabo informirani o evropskih politikah in temah in čutijo, da so te teme oddaljene od njih dejansko moramo pritegniti državljani k postopkom, eh, k mm, postopkom odločanja v Evropi, zato da premostimo to razdaljo. Cilj institucije je to, da zagotovijo brezplačen in prost dostop do vseh evropskih institucij. Poleg tega poudarjamo, da je temeljnega pomena, da zagotovimo, da evropske institucije delujejo usporedno z nacionalnimi eh, organi, zato da izboljšajo komuniciranje in vse to se mora dogajati narediti tako, da spodbujamo nacionalne države k temu, da bolje informirajo svoje državljane o zadevah, ki zadevajo našo Evropo. Hvala lepa, gospod Mastela. Zdaj pa besedo gospodu Lokegardu. Tak, Hvala. Predsedujoči, najprej želim povedati, da me veseli, da danes prejemamo Eh, to poročilo o boljših komunikacijah v EU. Eh, sam eh, sem glasoval za to skupno resolucijo s drugimi poslanskimi skupinami, kajti to je zelo močna osnova, zelo močan dokument. To je dokument, ki upošteva vse predloge, ki so bili marca sprejeti v odboru za kulturo. Medtem je bilo sprejetih kar nekaj kompromisov in upal sem, da bodo ostali hranjeni do glasovanja, vendar pa to vendarle ni bilo mogoče. Eh, določeni lobistični krogi so poskrbeli za to, da je bila resolucija oslabljena, kljub temu pa me veseli, da lahko ugotovim, eh, da so ti predlogi prispevali k dobri razpravi, eh, da imamo 46 amantmajev, ki bodo prispevali k boljši komunikaciji. Hvala. Hvala lepa in čestitamo. Predajam besedo gospe McGuinness. Hvala lepa, predsedujoči. Vesela sem bila, da sem lahko podprla to poročilo kot bivša novinarka in eh, razumem obe plati, eh, bodi si kot novinarka in zdaj kot pač politična, politično aktivna predstavnica. In uh, v tem trenutku moram povedati, da uh, zaradi finančne krize je veliko novinarjev izgubilo svojo službo. To se dogaja na Irskem, tudi na ravni lokalnih medijev. In uh, dejansko uh, to pomeni, da tudi kakovost novinarstva bo uh, oškodovana, kajti uh, dejansko ne bomo imeli dovolj ljudi, ki bodo lahko opravljali vse ustrezne preiskave in ki bodo se bodo lahko poglobili v različne novice. Uh, eh, naprimer, to se dogaja tudi uh, na našem koncu, kjer se ljudje, kjer se novinari bolj poglavljajo, poglabljajo v lokalne novice, kot pa v evropske novice. Vse to pa je relevantno bodi si na uh, naših tleh, kot pa tudi na evropski ravni. Hvala lepa, gospa Megines. Predajam sedaj besedo gospodu Flasaku vážený pane predsedo pozitívem této správy určite je Hvala lepa, predsedujoči. Pozitivno v tem poročilu je to, da priznava vedno večjo vlogo nacionalnih parlamentov in poudarja načelo subsidijarnosti. Poleg tega imamo tudi predlog za, za korist transparentnosti, informiranja, zato da olajšamo delo novinarjem in po drugi strani vključuje tudi nekatera sporna vprašanja, naprimer predlaga, da skupino dopisnikov se ustvari za to, da pokriva evropske teme na bolj objektiven način. Tudi zahteva, da vsaka evropska država ima specializirano pisarno za evropske zadeve za obrazložitev evropskih politik. Hkrati tudi predlaga, da bi eh, ustrezne službe v parlamentu razpolagale z večjimi, z večjimi sredstvi. Jaz pa mislim, da to moramo povečati z boljšo kakovostjo, ne pa z večjimi proračuni. Hvala lepa, gospod Flasak. Predajam besedo gospe Vardere. Hvala. Eh, zelo pozitivno se mi zdi dejstvo, da to poročilo spominja na to, Eh, kaj je osnova za medije, eh, da informirajo ljudi o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji in eh, da se vprašanja, ki zadevajo EU, vključujo tudi v šolske programe. Sedaj imamo zelo veliko informacij o Evropski uniji. Eh, informacijske pisarne v državah članicah zato postajajo eh, veliko pomembnejše, kot sicer želim povdariti, da je zelo pomembno kontrolirati, eh, kaj se dogaja v teh informacijskih pisarnah in kako učinkovito se uporabljajo sredstva, ki so namenjena tem pisarnam. Zelo pozitivno ocenjujem tudi dejstvo, da se pozitivno aktivno, sprejema različna poročila, Euronews na primer, in eh, prepričana sem, da bi moral ta kanal odajati v vseh eh, jezikih v Latviji. Eh, dobimo informacije samo v ruščini, v latviščini pa sploh ni nikakršnih informacij na Euronewsu zelo pomembno je neodvisno novinarstvo, želim predlagati eh, oblikovanje nekega skupnega eh, okvira v Evropski uniji, eh, glede tega, kako delujejo množični mediji, zlasti v tistih državah, kjer ni politične volje za to zakonodajo. Hvala lepa, zadnji na vrsti je, zadnja na vrsti je gospa McClarking. Hvala lepa, predsedujoči. To poročilo in resolucija, ki, o kateri smo danes glasovali, glasovali o novih medijih, dejansko predpostavlja, da novi mediji spreminjajo novinarstvo, k, ampak to je morda neka, samo neka pobožna želja. Uh, in dejansko Tukaj imamo različne predloge, torej no, nove evropske programe za eh, evropske novinarje, nov denar za politike komuniciranja. Jaz verjamem v svobodo govora, v neodvisno novinarstvo. Eh, moramo spodbujati torej neodvisno oddajanje, neodvisno novinarstvo, kajti drugače, če bomo samo a, financirali določene programe, to bo samo neke vrste propaganda. Moramo v resnici spodbuditi demokratično delovanje za nove medije in to je en, vaja, ki je pred nami. Hvala lepa, hvala lepa vsem kolegom. Zasedanje a, s tem a, zaključujemo in eh, zasedanje se bo nadaljevalo ponovno ob 15. uri. Hvala.